68 poslancev so se v skladu z 6. točko 105. člena um, poslovnika izrekli, da ne bodo ugovarjali en um, telegramno akto komisije iz 21. decembra de oziroma novembra glede vnaprej zaračunanih prispevkov za določene finančne mehanizme. Zato bomo v četrtek glasovali o tem priporočilu. Rok za preložit, predložitev predlogov sprememb je danes ob 17. in rok za ločena delna in pojmenska glasovanja danes ob 19. S tem prehajamo na dnevni red naslednja točka.